Dvije. Oh, no, no, no, no, dobro, no, dobro. No, no. La seduta è aperta. Zasedanje se nadaljuje. Gospod Weber. Prosim za besedo, prosim. Uh... Predsednik, prosil sem za besedo zato, ker želim spregovoriti o nujni zadevi in sicer dejstvo, ki ste ga včeraj že omenili v svoji izjavi, namreč poboj slovaškega novinarja. Danes smo slišali za novo dejstvo iz medijev po majteškem slovaškem primeru. Smo torej imeli že dva primera uboja novinarjev. Prosil bi, ker ne bo več konference predsednikov ta teden, da zaradi nujnosti izrazimo kot parlament, da si želimo neodvisne preiskave v primeru Slovaške, da izvemo za vsa dejstva in to se ne pravi neodvisno. In potem smo lahko brali v medijih tudi, da so se zgleda zlorabljala evropska sredstva. Prosim, da bi poslali tudi lastno misijo, lastno preiskovalno misijo na Slovaško. Evropski parlament mora biti gonilna sila, da osvetlimo ta primer na Slovaškem in da zaščitimo neodvisne novinarje. Prosim, da to kot parlament storimo. Hvala. Gospod Bulman. Ja, er, Vorsitzender. Gospod predsednik, mislim, da je ta parlament, in to lahko povem za svojo politično skupino, ne bo zastal za nikomer, kar se tiče branjenja človekovih pravic in preiskave kriminalnih primerov, kot je uboj novinarjev. To moramo neodvisno, temeljito preiskati. Smo zato, da v pravem času, ko bodo dejstva to dovoljevala, imamo razpravo o tem tukaj. Mislim, da smo dosegli soglasje med političnimi silami v parlamentu glede tega. Ta misija, ki se jo predlaga, ki jo je predlagal kolega Weber, je na dnevnem redu takse 3. To je tako ali tako že predvideno za novi preiskovalni odbor, ki ga bomo spostavili danes. Prosim da stopite v stik s pristojnimi v takse 3, da ne bomo podvojevali dela. Sicer pa želim spomniti gospoda Webra na to, da želimo vse temeljito preiskati. To velja za vse države članice Evropske unije, ne glede na to, kateri premije je na oblasti, ali je to član morda ELS. To nas ne bo oviralo pri temeljitih preiskavah. Preiskali bomo vse, kar je potrebno. In to tudi v povezavi s korupcijskimi hm, govoricami, ki se slišijo v tem primeru. Hvala lepa. Bene. Ruiz. Please. Thank you, President. Gospod Gigold. Like to... Hvala lepa predsednik. Naj izpostavim. Umor novinarja nikoli ne sme postati vprašanje strankarske politike. To je resno vprašanje. Taken... Parlament je odločno ukrepal, ko se je to zgodilo na Malti. In vse moramo storiti, da bomo odločno ukrepali tudi sedaj v primeru Slovaške. Zato podpiram predlog gospoda Webra, da pošljemo ad hoc misijo na Slovaško in to porabimo tudi zato, da to storimo z mandatom konference predsednikov. Kajti ne moremo čakati še nekaj tednov, da bo spostavljen sekretarjat za novi odbor. Ukrepati moramo sedaj. Novinari morajo imeti pravico svobodno delovati, tudi ko preizkujejo davčno vprašanje in korupcijo. In parlament ne sme izgubljati časa, da zagotovi, da se bo to tudi lahko zgodilo. Hvala lepa. Tudi sam sem prepričan, da je medijska svoboda nepolitično vprašanje. To je temeljna soboščina za celotno Evropsko unijo. In to mora veljati za vse vlade, ne glede na politično barvo. Zato mislim, da je najboljša rešitev ta, da še danes sprožimo pisni postopek prek predsednikov političnih skupin, da organiziramo skupino poslancev, ki jih bomo poslali na Slovaško, da res ugotovijo, kaj se je zgodilo. Prav tako kot je odbor za dokumente s Paname odpotoval na Malto, da bi preiskali zadeve. Zato predlagam, da še danes popovdne torej sprožimo pisni postopek, da ne bomo izgubljali časa. Danes so žal bili aretir, aretirane tri osebe. gre za tri italijanske državljane, ki so živeli na Slovaškem. Najprej pa moramo še ugotoviti, kdo je odgovoren za to, kdo je naročil umor. Še vedno ne vemo tudi, kdo je naročil umor Dafne Galicije. Vedno znova se bom loteval te teme ne moremo kazati s prstom na druge, če ne pometemo pred svojim pragom. Zato bomo torej začeli s pisnim postopkom še danes popovdne, da bodo vse politične skupine lahko uradno obrazložile svoje mnenje, da bi kar se da hitro poslali na slovaško to delegacijo. Gospod Mussolini. Čirjol. Gospod predsednik, govorim tudi v imenu kolege, kar se tiče slovaške. Gospod Weber je govoril o neustrezni porabi sredstev. Gre pa tudi za nekakšen interni dumping. Tukaj mislim na nekatera podjetja, ki selijo svoj sedež, ki so preselila svoj sedež iz Italije na Slovaško. To je tudi zloraba evropskih sredstev. Hvala lepa. S tem vprašanjem sem se osebno ukvarjal včeraj so bili delo dajavci in predstavniki sindikata navzoči tudi predstavniki odbora regij. Skušam se uskladiti tukaj z italijanskimi organi predstavniki sindikatov mr uh, president you are talking about member states upholding the rule of law and the murder. seveda je to zelo pomembno vprašanje pri nas je tudi gospod nils mužnjek mislim da je pomembno se zapomniti tudi umor nekega od irskih zagovornikov človekovih pravic in jasno je bilo dokazano da je bila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 že dejali, da če investiramo v določeno državo, če delamo v določeni državi, potem ne moremo zaradi finančnih premislekov seliti podjetij v drugo državo. To škodi podjetju in tudi širše. Sedaj moramo razmisliti, ali so evropska regionalna sredstva, ki jih namenjamo šipkejšim regijam, nekaj, kar se uporablja za ta dumping, tako fiskalni kot socialni. Torej, storili bomo vse za to, da podpremo delavce. Odločilno pa je seveda, da ustrezno priščemo tudi uporabo evropskih sredstev. Prav, hvala lepa, hvala lepa. Še gospa Gomeš. Gospod predsednik, imela sem čas, da sem vodila misijo na Malto in da, strinjam se, veliko dela je potrebno še opraviti. Tudi kar se tiče konference predsednikov. Bo pa to potrebno opraviti v okviru odbora Libe in v okviru novega odbora, ki ga bomo spostavili, kot smo imeli tudi pri preskalnem odboru za dokumente iz Paname. Želim pa vas prosite, prositi, da spregovorite tudi o razmerah v Etiopiji z gospodom Mogherini. Brutalna represija se dogaja premije je odstopil in sedaj so uvedene nujne razmere. Izjava Evropske unije je sramotna v primerjavi s tem, kar so izdali ZDA, ki obsoja te nujne razmere. Prosim, da se o tem pogovorite s komisijo in visoko predstavnico. Evropska unija mora spoštovati svoje vrednote in to moramo zahtevati tudi v Etiopiji spoštovati pravno državo in človekove pravice. To so i diritti umani. Hvala lepa. To ni razprava o človekovih pravicah. Nekaj se vas je javilo glede nujnih zadev. Imamo pa sedaj z nami tudi gosta. Potrebno je dati besedo. Gospod Harm, zakaj gre? Rada bi vas prosila, da se vrnemo na dnevni red. Kaj ti to vprašanje bo seveda odlično so parlo tudi s tem, kar bo verjetno povedal gospod Nils Mužnjeks. Da, točno to bomo storili. Ampak seveda, primer omorjenih novinarjev je zelo pomemben in verjetno tudi komisar razume, kako pomembno je to vprašanje. Zahvaljujem se mu tudi za to, da je bil tako potrpežljiv. Seveda, tudi tu gre za človekove pravice. V veliko čast in veseljem je, da v parlamentu lahko pozdravim komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. Skupaj se borimo za človekove pravice in demokratične vrednote. Odločni smo, da se zoprstavimo nasilju nad ženskami